niso ustrezne, eh, ko namiguje na to, da gospod eh, Tusk vodi eh, kampanjo, ni res pripravlja se na vrh, ki se bo začel jutri v Rigi. Meine. Was rufen die da? Du da. Du da. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Gospe in Gospodje. Kolegice in kolegi, naj nekaj pojasnimo. Gospod Jurek, svet tukaj predstavlja predstavnik predsedstva in zato je bila prisotnost gospe ministrice čisto običajen pojav. Gospod Tusk je predsednik sveta in eh, to je čisto drug položaj, kot je predsedstvo Evropske unije. Svet Evropske unije nastane po vrhu predsednikov držav in sveta. Vendar pa je jasno, da to ni povezano z volivno kampanjo na Polskem. Sedaj gremo na izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta. V skladu s členom 15, 17 in 20 našega poslovnika smo prejeli naslednje kandidature. Prvi kandidat je gospod Fabio Massimo Castaldo. Istočasno so kot kandidatko predlagali gospod Aneli Jatenmaki, ki se s tem strinja. Kandidatka in kandidat eh, sta mi sporočila, da se strinjata s to kandidaturo. Volitev bo potekala elektronsko. Najprej bomo izvedli poskusno glasovanje. Po odprtju glasovanja se na zaslonu pokaže o čem glasujemo. Torej, pojavijo se imena kandidatov, označite prosim vašega najljubšega kandidata, s tem, da lahko ime potrdite z modrim gumbom na desni strani. potem pa date prednost določenemu kandidatu s tem, da date nekoga na prvo mesto ali na drugo mesto s kurzorjem, ko boste identificirali kandidata, pritisnite na tipko plus. Če se želite vzdržati pri obeh kandidatih, prosim, da pritisnite na gumb za vzdržanje. To je srednji gumb. Pokaže se modra lučka, vendar pa se je vaš glas zapisal kot vzdržani. Možno je tudi, da se ne odeležite glasovanja. O tem se lahko odločite sami po lastni presoji. V veliko presenečenje se je prijavila Monserrat Caballé in Julia Guinness Johnson je proti kandidatka, kot običajno. Sedaj bomo začeli z poskusnim glasovanjem. Sedaj vidite election test na vašem zaslonu. Torej odločite se morate za gospod Monserrat Caballé ali za gospod McGuinness Johnson. O tem se lahko odločite s kurzem, ki ga pomikate navzgor ali navzdol. Torej, najljubši kandidatki date, pritisnete na gumb plus in jo pritisnete navzgor. Sedaj odpiram poskusno glasovanje. Ste vsi glasovali?

Herr eh, Luke, wollen Sie auch kandidieren? Gospod Luke, želite kandidirati? Ja, bitte sehr. Ja. Izvolite. Ich möchte nicht kandidieren. Ne, želim kandidirati. Prosim pa, da se oba kandidata na kratko predstavita, ker druge kandidatke sploh ne poznam. Okay, in unserer Geschäftsordnung. To ni predvideno v našem eh, poslovniku, da se kandidati predstavijo.